everybody. Uh, welcome to our joint uh, meeting of. Dobar dan vsem skupaj in pozdravljeni pri tej skupni seriji odbora IMCO in INTA. predsednik odbora Inta se opravičuje, ker ne more biti tukaj, zato bom predsedovala tej seji v imenu obeh. No Tolmači vas, s obžalovanjem obveščamo, da smo zaradi administracije Evropskega parlamenta že tretji teden v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev, zato smo izdali tudi stavkovno opozorilo. Posledično vas že obveščamo, da bomo z delom končali točno ob 18.30 o predvidenem času za konec sestanka. Um... Dnevni red. Ja, sprejet. Danes bomo obravnavali predloge sprememb in sporazumne predloge sprememb, ki sta jih pripravila soporočevalca. 380 predlogov sprememb je bilo vloženih, 56 kompromisnih predlogov sprememb sta predlagala so poročevalca, o tem so govorili tudi poročevalci v senci in ti predlogi sprememb so na voljo tudi vam. Kar zadeva čas za govor, najprej boste začela soporočevalcev, potem pa poročevalci v senci, gospa Moska je soporočevalka, ampak govori bo gospod Kon v imenu nje. Hvala, gospa predsednica. Danes sem tukaj na mesto Alesije Moske, ki je soporočevalka v imenu socialistov. Najprej se zahvaljujem Danielu Daltonu, sekretarjatu, drugim poročevalcem v senci in vsem, ki so sodelovali pri dosjeju. Mislim, da smo dobro sodelovali, imeli smo zasedanja poročevalcev v senci, tudi tehnična zasedanja smo imeli. Zdaj govorimo o podrobnostih. Vse skupine imajo enak pristop. To uredbo potrebujemo zato, da bomo omejili nezakonito trgovino za kulturnimi dobrinami. Načelo države izvora mora veljati tudi za kulturne dobrine. seveda ni mogoče vedno ugotoviti točno, iz katere države prihajajo dobrine. Takšne primere moramo še rešiti in ugotoviti moramo, kakšna pravila bi lahko veljala za to, da bi prišli do neke odločitve v zvezi s tem. Ne želimo postavljati nemogočih ovir, ampak želimo si, da bi carinski organi imeli jasna pravila, na osnovi katerih bi lahko sprejemali odločitve. Kot socialistom nam je zelo pomembno, da se mora uredba o uvozu orientirati po uredbi o izvozu in ne smemo uvajati dodatnega birokratskega bremena. mislim, da bi morali pripraviti ustrezne mejne urednosti in uh, o teh spornih točkah moramo še govoriti. Hvala. Hvala lepa. Poročevalec Imko je Dan Dalton, izvolite. Hvala, gospa predsednica, tudi jaz se zahvaljujem obema sekretarjatoma in gospe Moska za upravljeno delo. Zaenkrat odnos deluje dobro, imeli smo eh, zasedanje poročevalcev v senci in mislim, da smo na poti k rešitvi, vendar kar nekaj vprašanje še ne rešenih. Eden največjih izzivov za oba odbora je naslednji. Običajno blago ima svoja pravila, ko pridejo naprimer krače ali avtomobilski deli so pravila jasna, ampak pri kulturnih dobrinah je drugače, kajti pogosto ni na voljo ustreznih certifikatov ali dokumentacije. Eden glavnih izzivov tukaj je doseči sporozum, ki bo sprejemljiv in izvedljiv za carinske organe. Carinski organi morajo ugotoviti, kdaj je kak kip zapustil določeno državo pred 2000 leti, ali je to bilo zakonito ali ne. Mislim, da bodo carinski organi imeli zelo težko nalogo, ko bodo to ugotavljali. Mislim, da potrebujemo sistem, ki bo deloval za vse. Mislim pa, da se moramo posvečati tistim področjem, ki predstavljajo največ tveganja. Bistvo tega predloga je, da bi omejili financiranje terorizma. Na zadnjem zasedanju poročevalcev v Senci so iz ALS podali zanimiv predlog. Želijo imeti rdeče seznam na osnovi ICOM-a in to je bolj v skladu z našim namenom. Torej, da bi poskušali preprečiti, da bi tvegane dobrine prišle v EU. Evropska komisija bi potem lahko pripravila parametre, v okviru katerih bi carinski organi lahko delovali. Prioritizacija bo potrebna, če želimo, da bo zadeva izvedljiva, kaj te carinski organi imajo tukaj zelo težko nalogo in eh, če ne bomo previdni, bomo zadeve samo še poslabšali. Mislim, da moramo tudi pomagati z uporabo pragov. Po mojem mnenju moramo razmisliti o treh. Prvič, licenčni izdelki so. Hmm, mora biti neevropskega izvora in tudi ne smejo biti premalo uredni. Boriti se moramo proti tistim dobrinam, ki se uporabljajo za ter financiranje terorizma. Gre za dobrine, ki so izkopane v nezakonitih rudnikih ali pa so ukradene iz zgodovinskih spomenikov. Ne želimo torej, da bi preprečili vračanje kulturne dediščine. Ne, prav nasprotno. Dobrine evropskega izvora ne smejo biti predmet tega predloga in vse bi morali storiti za to, da se te dobrine vrnejo, kar zadeva uredbo o izvozu. Upravlja se kar nekaj obdobi, naprimer slike, fotografije. Starost tukaj je 50 let, enako velja za igrače in igre arheološki predmeti so drugačni, tam je starostna meja 100 let. Odbor za kulturo je poskusil ta sistem poenostaviti, uvedli so skupno omejitev 100 let, ampak to po mojem mnenju še vedno zajame predmete, ki jih ne bi smelo po mojem. Naprimer, izvirna različica monopolija iz leta 34 bi bila v obsegu te uredbe in mislim, da to ni primerno. Komisija je dala predlog 250 let. Zdi se, da obstaja podpora za to. Ta prak mora biti postavljen na ustrezni ravni. Kar zadeva zneske, mislim, da bi se morali dogovoriti o 50 tisoč evrih, kakor je navedeno v uredbi o izvozu, ampak lahko bi imeli neke izjeme, kar zadeva starinske primere kulturnih dobrin. Upam, da bomo našli dogovor, kar zadeva sejme in prenos blaga v Evropi. Mislim, da so to dve pomembni vprašanji, kar zadeva prevoz, tukaj nismo našli rešitve. Povedati moram, da imamo moja skupina pomisleke, imeli smo nekaj koristnih pogovorov med poročevalci v senci v zvezi tem in zavedamo se, da to ni preprosto vprašanje. Tukaj bom končal, govoril bi lahko še o številnih drugih vprašanjih, ampak pripričan sem, da bodo drugi govorniki to omenili in veselim se že komentarjev predstavnikov drugih političnih skupin iz obeh odborov. Hvala. nekoga vidim iz ALS, ampak kolikor vem, ni tukaj gospe Ferhajen, niti gospe Valesa. Paskal? Dobro. Kolikor vem, sta zelo zadovoljni, ker je sodelovanje tek, potekalo dobro. Izbr socialistov je spregovoril gospod Kohn, ampak mislim, da ste že povedali, kar ste želeli povedati. Dobro. EKR, David Campbell Bannerman bi moral spregovoriti, njega. Zato je na vrsti gospod Salimovič. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega dosjeja, poročevalcem in poročevalcem v senci. Mislim, da napredujemo, kakor je dejal gospod Dalton. Dosegli smo nekaj dogovorov v zvezi s kompromisi, zato mislim, da bi na koncu lahko prišli do dobrega rezultata. Izpostavil bom nekaj pozitivnih elementov in nekaj elementov, kjer imamo še vedno pomisleke. Člena 4 in 5 sta najbolj problematična, to je jasno in eh, to je bilo tudi v srčiki naše razprave v kompromisih, ki smo jih dobili, mislim, da smo zadeli pravo ravnotežje med tem, da imamo ustrezna preverjanja in da zagotovimo ukrepe, ki ne bodo ovirali trgovine. In to je ravnotežje, ki ga je težko zadeti. Mislim, da moramo govoriti tudi o prilogi uredbe. To bo ključnega pomena, kajti priloga bo določala, katero blago bo šlo skozi kateri postopek ne želimo navajati bremena z uvozno licenco, če bi lahko blago bilo uvoženo samo z žigom, seveda pa želimo preprečiti financiranje terorizma. Določba, ki nalaga komisiji in državam članicam uvedbo elektronskega sistema, je bila uvrščena v besedilo, to je dobro, to je za nas zelo pomembno, seveda v določenih državah obstajajo težave v zvezi s tem, ampak eh, vso bistvo vsega skupaj je, da to naredimo tako, da bo zadeva izvedljiva za vse. Kompromis oziroma člen 4 odstavek C, tukaj smo našli kompromis. Gre za to, da če pride do zavrnitve, morajo države članice obvestiti komisijo in če obstaja sum po nezakoniti trgovini, bi morali obvestiti tudi Interpol in Europol za to, da se lahko izvedejo nadaljne ukrepi. predlog spremembe ALDE, da se izvozna država zamenja s tretjo državo, je bil prav tako sprejet. S tem mm, lažje pokažemo, da je bil eh, predmet izvožen iz tretje države. Zapiramo vrzeli, vseh vrzeli ne bomo zaprli. Zavedam se, da bo zadeva težka, obravnavamo dosje, ki pokriva 5000 letno zgodovino, zadeve se spreminjajo, države nastajajo in izginjajo, zato bo naloga težka, ampak poskusili bomo zadeti pravo ravnotežje in seveda poskusili bomo preprečiti financiranje terorizma, zakonito ali nezakonito. Hudič se seveda striva, skriva v podrobnostih, ampak upam, da bomo kmalo zadevo pripeljali do cilja in vsem se zahvaljujem za dobro opravljeno delo. Hvala, hvala. Zdaj pa poročevalec v senci v odboru INTA za zelene, gospod Puhner, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej želim povedati, da mislim, da gremo v pravo smer. Številne politične skupine imajo skupni cilj. Želimo zapreti vrzeli, kar zadeva nezakoniti uvoz kulturnega blaga in zaščititi želimo kulturno dediščino. Kakor ste dejali že vi, zadeva tukaj je zelo zahtevna, kajti to vključuje zelo veliko različnih vrst izdelkov. Gre za kulturno blago, ki je lahko staro tudi več tisoč let in seveda tudi sodobne tehnične dokumente. Razpon blaga je torej zelo raznovrsten, zato bo uredba tudi zelo zapletena. Zaradi tega se pojavljajo vrzeli, ki so si tudi med seboj različne. Upam pa, da bomo lahko pripravili učinkovite določbe. Mislim, da smo zdaj na pravi poti. Za me in za mojo skupino je zelo pomembno, da vključimo naslednje določbe. Naprimer, uredba velja za tranzit, če imajo pristojni organi utemeljen sum, da je bilo blago izvoženo iz države izvora proti veljavne zakonodaje. Gre za podrobnost, ki je precej pomembna, zato moramo biti na to pozorni. Predlog vključuje tudi poziv, da bi vključili seznam imko. Gre za blago, ki je visoko tvegano iz več razlogov, ne samo zaradi konfliktov. Strinjamo se, da bi ta seznam vključili, če bi seznam ICOM veljal za vsa področja, ne samo za konfliktna območja, kar zadeva prilogo. Mislim, da potrebujemo boljši prak glede starosti in še vedno sem skeptičen glede praga v smislu vrednosti. Tukaj sem skeptičen, ker se zadeve lahko hitro spreminjajo, ampak mislim, da bomo na koncu prišli do spremljivega rezultata za vse. Hvala, hvala, zdaj pa komisija. Gospa Nikol je tukaj v imenu Evropske komisije. Kje ste? Izvolite. Hvala. Komisija se zahvaljuje soporočevalcema in evropskim poslancem. Vsi si prizadevate za to, da bi imeli kar najboljši instrument za preprečevanje nedovoljene trgovine s kulturnimi dobrinami in mislim, da ste upoštevali predlog komisije. Preprečevanje nezakonitega izvoza kulturnih uh, dobrin je ključnega pomena. Zahvaljujemo se za osnutke predlogov sprememb, kajti gredo v smer, da bi poskusili preprečiti, da ta da to blago pride na obmo, carinsko območje Evropske unije. Prav tako pozdravljamo predloge sprememb v zvezi z poenostavitvijo opredelitev, boljšo opredelitvijo države izvora in v primerih, ko ni mogoče identificirati države izvora in ko je treba upoštevati državo izvoza. Tudi tam ste uvedli dobre rešitve. Kar zadeva omejitev glede minimalne vrednosti, kar zadeva krajšo starost in uporabo priloge iz uredbe o izvozu, tudi to pozdravljamo, ampak poslance želimo opozoriti na to, da bo to zelo povečalo področje uporabe uredbe. Zelo konstruktivni so tudi predlogi sprememb, ki pojasnjujejo, da uvozne licence ne bi predstavljale dokazila o lasništvu. Prav tako ste uvedli spremembe glede zavračanja eh, licenc. Kar zadeva pravočasen razvoj elektronskega sistema, tukaj želimo izraziti pomisleke. Predlog za carinski program za sodelovanje na področju carine je bil posredovan so zakonodajalcu in po našem mnenju bi iz tega lahko črpali potrebne finance. Razumemo tudi pomisleke, ki so bili izraženi v zvezi z različnimi kaznimi, tudi kar zadeva obveznost sporočanja. Mislim, da bi lahko s tem naslovili pomisleke, ki jih je izrazil Evropski parlament. Prepričani smo, da bo Evropski parlament zdaj preučil ta dosje v odborih INTA, EMKO in KULT in mislim, da boste našli ustrezne rešitve za izzive, ki nas čakajo. Zadeva je zelo nujna, še posebej kar zaduje, kar zadeva oviranje financiranja terorizma, pozivamo so zakonodajalca, da čim prej doseže ta dogovor v zvezi s tem predlogom, še pred evropskimi volitvami, ki bodo naslednje leto. Hvala. Zdaj pa dobita besedo spet soporočevalca za sklepne besede. Dan Dalton. Hvala lepa. Res smo dobro sodelovali mislim, da se večina skupin lahko kmalo dogovori o skupnih izhodiščih. Samo nekaj elementov, ki so bili omenjeni. Alde je omenil nekaj pomembnega. Ni nujno imeti uvozne licence za vse, ne samo za tisto blago, ki je najbolj tvegano. Blago, ki ni tvegano, bi lahko bilo uvrščeno v kategorijo, kjer je dovolj samo izjava. Poskrbeti moramo, da bomo imeli ustrezen okvir za to. To je zelo pomembno. Enako velja tudi za elektronske deklaracije. Malce me skrbi, ko slišim, da ljudje pravijo, da pri pragovih, kar zadeva starost in urednosti, naprimer, uvajamo vrzeli. Mislim, da ne, kajti naš namen je, da preprečimo financiranje terorizma in resnega organiziranega kriminala. Če imamo pragove, bi po mojem mnenju to vodilo do tega, da izključimo tisto blago, ki je najverjetneje predmet mm, nezakonite trgovine. Namen je prav nasproten. Mislim, da s tem ravno poskrbimo, da so zajeti vsi ti visoko tvegani predmeti. Kar zadeva tranzit, tukaj moramo biti previdni. Blaga v tranzitu preprosto ni mogoče ustaviti. Če jaz zadeve prav razumem, je tako. Zadeva je seveda drugačna, če nam država, iz katere so predmeti izvoženi, to pove, potem je drugače. Ampak, če mi samo sumimo, ne vem, kako lahko potem izvršujemo pravila tretje države, kar neodvisno. Kaj, kako pa je z tem blagom, s temi dobrinami? Če gredo dobrine iz ene tretje države v drugo tretje državo, potem naša pravila ne veljajo. Zato moramo biti tukaj zelo previdni. Previdni moramo biti, ko obravnavamo tranzit. Mislim, da je jasno, da če nam tretja država sporoči, da prihaja v Evropsko unijo nezakonito blago ali nezakonite dobrine, potem seveda lahko poskrbimo, da se dobrine zasežejo. Ampak eh, v zvezi s transitom imamo še nekaj dela, imamo različna mnenja v zvezi s tem in upam, da bomo na koncu dobili dogovor. Ampak, kot sem povedal na začetku, mislim, da se približujemo cilju in upam, da bomo imeli na koncu predlog ki bo spremljiv in ki ga bodo lahko sprejeli vsi. Hvala, gospod Kon, izvolite. Hvala. Mislim, da ima gospod Dalton prav. Mislim, da smo na poti k dobremu sporazumu. Imamo sicer različna izhodišča, ampak mislim, da bomo na koncu prišli skupaj. Pravi ima tudi, ko pravi, da ne smemo uvajati novih vrzeli ko uvajamo pravila, moramo biti pozorni na to, da ne bodo pravila takšna, da bodo ovirala trgovino ali carinske organe. Pravila morajo biti uravnotežena. Seveda pa moramo zagotoviti pravno gotovost carinskim organom. Pri seznamih hajkom se lahko pojavijo težave, zato ker se z nami niso brez vrzeli, naprimer, pogledamo si samo državo Libanon, ampak pogovoriti se moramo o tem, da če bomo uporabili sezname ICOM, moramo vse skupaj skombinirati tako, da bo na koncu vse skupaj izvedljivo in sprejemljivo tako za trgovino, kot tudi za carinske organe. Hvala. Hvala lepa. Povedati želim še, da bomo glasovali na naslednji skupni seji 10. julija. Hvala lepa, hvala vsem, da ste se udeležili seje in te točke konec.